za zvišanje 3,38 odstotka. Jaz mislim, da ni pomembna meja le eh, teh 20 eh, odstotkov, ampak da je pomembno tudi, eh, da proračun, eh, ki je sedaj dosegel eh, mejo 2 milijard, ki je zelo eh, visoka vsota, eh, ni prekoračen. mislim, da eh, bodo tudi poročevalci eh, v prihodnosti temu posvetili veliko pozornosti. Potrebno je ostati znotraj teh dveh milijard in o tem se je potrebno intenzivno pogovarjati. In zanima me tudi mnenje mojih kolegov. Namreč zanimajo me posledice Brexita. Jasno je, eh, da eh, bo izpogajan svežen, ki Eh, bo zagotovil proračun do leta 2020, tako vsaj izgledajo pogajanja eh, doslej, ampak če bo prišlo do trdega brexita, ki bo potem stopil v veljavo eh, prihodnje leto, se bi lahko marsikaj spremenilo in zato se je potrebno zastaviti vprašanje, kakšne bi bile posledice trdega brexita in Tudi notranje politična situacija v Veliki Britaniji je povsem negotova. Eh, ne vemo, kako se bo Škotska odzvala na pogovore o izstopu, ne vemo, kako se bo situacija naprej razvijala na Irskem. Še prav posebej pa ne eh, na Gibraltarju, torej eh, teoretično eh, bi se lahko zgodilo, eh, da bodo Britanci pri nas ostali do naslednjih volitev, eh, lahko bi se zgodilo, da bodo tu ostali tudi do leta 2020, torej pogajanja lahko potekajo na različne načine in zaradi tega se bomo morali soočati z novimi vprašanji. In zato se zastavlja tudi vprašanje prožnosti proračuna. In to je zelo veliko in pomembno vprašanje. In zato me zanima tudi mnenje mojih kolegov. Kako gledate na to? In potem še točka, eh, ki mislim, da je eh, zelo pomembna in o kateri je potrebno vsako leto ponovno razpravljati. Tukaj gre za dodatek eh, za splošne izdatke. Mislim, da gre tukaj za pavšal in eh, pavšali seveda zagotavljajo prožnost, potrebno pa je zagotoviti tudi preglednost, vsak ve, koliko sredstev prejme in mislim, da je to najboljši možni pristop. V državih članicah eh, obstajajo tudi eh, pavšali za kilometrine, tako da ni potrebno dokazovati, katero znamko gum si kupil kakšno, oziroma pneumatik si kupil kak katero znamko avtomobila voziš, ni pomembno, na kateri črpalki tankaš in tudi ne v kateri trgovini kaj kupuješ. Torej, eh, pri pavšalih imaš eh, sam eh, odgovornost in zato se mi zdi, da je ta dodatek razmeroma jasen in glede na predloge v preteklem letu, s katerimi sem se intenzivno ukvarjal, sem uh, se posvetoval tudi s kolegi in uh, ogledal sem si stran Evropskega parlamenta in tisti, ki uh, želijo več preglednosti, uh, oziroma pregleda, ogledal sem si predvsem tiste, ki so zahtevali več preglednosti in naredil sem tudi posnetek vsake spletne strani teh uh, poslancev, uh, da bi videl, eh, kako pregledno so predstavili eh, te pavšale in lahko ugotovim, da noben poslanec ni podal natančnih informacij o tem, eh, kaj počne z pavšalnimi zneski, ki jih prejme. Tisti, ki temu pripisujete velik pomen, bi mogoče lahko to prostovoljno storili in dobro bi bilo uh, pregledati vse dokaze, potem je tudi sam vedel, kaj lahko bolje stori. In še zadnja točka. Eh, obseg eh, predvolilne kampanje je tudi vedno velik izziv, gre tudi za vprašanje skladnosti, kaj smemo, česa ne smemo. Tukaj so predpisi razmeroma obsežni in seveda želimo boljšo komunikacijsko politiko in mislim, da je generalni direktor to zelo dobro pojasnil, da mora biti Evropski parlament ustrezno pripravljen in da bomo poskušali eh, to predvolilno kampanjo tudi ustrezno voditi in predstaviti. In potem je tukaj še eh, kritika eh, obnovitvenih eh, del, pa naj gre tukaj za stavbo Ponlon Rispak ali pa za dela, ki potekajo v Strasburgu. Tukaj gre tudi za, poleg tega gre tudi za vprašanje pokojninskih pravic poslancev in pa asistentov. Veliko vprašanj smo dobili v zvezi z sodelovanjem z odborom regi in pa ekosokom in mislim, da so bili vloženi dobri predlogi sprememb, ki nam bodo omogočili eh, varčen proračun in seveda bom poskusil vse eh, predloge, ki eh, predstavljajo prihranek davkoplačevalskih sredstev podpreti. Seveda pa je potrebno upoštevati inflacijsko stopnjo, sicer pa je potrebno zagotoviti, eh, da privrčujemo čim več davkoplačevalskih sredstev. To je v našem skupnem interesu in mislim, da bomo šli dobre kompromise. Hvala lepa. Vielen Dank, Herr Rübig. Ehm, izšla. Hvala lepa, gospod Rubik. Predlagam isti postopek kot ravno kar pri eh, seji za zaprtimi vrati. Najprej dobijo besedo poročevalci in poročevalke v senci. Nekoliko zamujamo. Prosim, da boste kratki in čez eno minuto vam bom dal signal. Tu bo morda majhen znakec, da se nekoliko omejite. kolegica Gardija Zabal eh, Rubjal dobi prva besedo, če želi. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Že večkrat smo eh, poslušali gospoda Rubika in Splošna linija pri naših predlogih sprememb eh, gre v to smer, da ostanejo stroški in izdatki pod inflacijo eh, in da pri parlamentu ostanemo eh, pod eh, zgornjo mejo dveh milijard. To je magična formula. To smo upoštevali pred predlogih sprememb. Potem pa imamo še eh, problem eh, pokojnin, nadomestila za službena potovanja, misije, štipendije za štipendiste, ki so v parlamentu, naj bi bile dostojne potem pa nadlegovanje. E, tudi za to temo imamo e, strokovnjake, na katere se lahko obrnemo. Potem pa še opombica v zvezi z Brexitom. Ne glede na to, kakšen bo rezultat. E, v parlamentu bo učinek naslednji, poslanci bodo odšli in gospodarsko gledano to pomeni prihranek. Gospoda Kölmla ne vidim, gospoda Alija sem videl, ki, ki ga pa v tem trenutku ni v dvorani, sedaj pa gospod Depre, prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Nisem poročevalec v senci za Alde, vendar gospoda Alija ni in jaz bom govoril na mesto njega. Eh, pozorno sem poslušal z zanimanjem, kar je povedal kolega Rubik in povedal je nekaj, kar mi je všeč. Rekel je, da med amandmaji eh, obstajajo celo taki, ki so pozitivni. To je odlična novica. upam, da so naši predlogi sprememb eh, ravno takšni. No, naj eh, strnim. Zabeležil sem to, kar je eh, povedal gospod Rübik. Nekaj še glede splošnega povišanja eh, proračuna to povišanje naj bi omejili z stopnjo inflacije. Sem to pravilno razumel? In ali veste, katero inflacijo moramo upoštevati? To je namreč pomembno za proračun. No, kar pa zadeva Alde, Ajder je to tudi povedala, da moramo ostati pod dvema milijardama evrov. E, smo v volilnem letu in tu obstaja velika občutljivost med javnostjo. E, Kajti ljudje imajo občutek, da je denar za parlament namenjen žepom in denarnicam poslancev. In zaradi tega moramo biti previdni. Torej moramo varčevati. Prvič, na nekem predhodnem sestanku sem spraševal, ali je, so določene selitve potrebne, ali je res eh, pomembno, eh, da se selim iz 15. v 12. ali 8. nadstropje, kdo odloča o tem, kakšen je namen vsega tega. Uh, tudi druge odločitve mi niso jasne. Naprimer, naslednja, morda sem nekoliko zastarel. E, in sicer posod e, eh, ste razdelili slušalke, spletne kamere. Čemu? Komu je to namenjeno? E, torej, določene odločitve so sprejete e, glede e, opreme, gradbenih del v stavbi, pa ne vem čemu. Mislim, brez vseh teh stvari bi eh, imeli manj problemov s proračunom. Razmišljajte o tem in brez problema bi ostali pod dvema milijardama. Se opravičujem. Se opravičujem. E, torej, jaz e, nisem za pašalne zneske pri potnih stroških. E, tudi nisem za povišanje vrstice 122. To je bistvo v tem trenutku, to so pa naši komentarji. Imel sem eno minuto, aha, nisem poslušal. Hvala lepa, gospod Depre, v parlamentu se hitro naučimo, da eh, obstajajo kulturne razlike eh, pri razumevanju besedice na kratko. Sedaj pa gospod Taran, eh, v eni minuti lahko povem naslednje. Dobro je bilo eh, delati kot poročevalec v senci, ko je poročevalec gospod Rubik. Bil je zelo odprt eh, za eh, predloge sprememb, nekatere so zelo radikalni, naprimer predloge zelenih. Naj izpostavim tri pomembna vprašanja. Morda tu lahko še stvari izboljšamo. Najprej gradnje, stavbe, mi nismo eh, inženirji. Gospod Depre očitno ve, kako se upravlja stavbami. No. Mi bi eh, lahko pravzaprav eh, naročili eh, gradbena dela ob pravem času, eh, ne ravno v letu 2019, eh, ko pač se eh, eni poslanci poslavljajo, drugi prihajajo, to ni pravo obdobje. Potem pa prostovoljne pokojnine in to občutljivo vprašanje, tu je morda potrebna modifikacija in potem akreditirani asistenti in eh, zgornja meja eh, za njihove pokojnine. Če bi uh, razrešili uh, to vprašanje, bi verjetno ti asistenti prihajali š, k nam še na grob. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Sani za NF. Hvala. Zelo na kratko sej bomo potem še med poročevalci v senci razpravljali o tem, seveda delim cilj, da ostanemo pod dvima milijardama, ampak ne tako, kot je povedal gospod Depri, zato ker smo pred volitvami, temveč zato, ker je naš cilj, da bi denar uporabili naj, na najbolj pameten način, se gre za denar davkoplačevalcev. Pripravili smo nekaj pri dlogov za eh, zmanjšanje sredstev, po moje, imamo veliko postavk, kjer bi lahko nekaj storili eh, in varčevali. In sicer eh, value for money, neka vrednost za denar in preglednost. To sta dve načeli. Tudi kar zadeva eh, splošno nadomestilo, tudi to bi lahko spremenili s tem, da bi uporabili metodo uporabo um, Um, nadomestila za poslance, kjer eh, se nadomestijo stroški na zahtevo. Mislim, da je to zelo enostavna metoda. O ostalem pa bomo seveda razpravljali v ožjem krogu med poročevalci v Sinci. Eh, Hvala lepa. Potem pa drugi predstavniki političnih skupin, gospod Howard. Uh, thank you, President. Um, Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, gospod Rübik je delal primerjave z drugimi parlamenti in mislim, da je to dobro, da se primerjamo tudi s podobnimi nacionalnimi parlamenti na podlagi prorata odnosov vendar mi bi lahko tudi pokazali, koliko bi eh, lahko prihranili, če bi imeli en sam sedež eh, za Evropski parlament. Gospod eh, Macron pravi, da želi spremembe EU, morda bo tudi pristal na potrebne spremembe pogodbe. Tu bi lahko prihranili veliko denarja davkoplačevalcev seveda lahko prihranimo stvari, eh, vendar mi potrebujemo tudi vere za določene stvari. Eh, potrebujemo naprimer vere za izpostavljanje eh, spolnih nadlagovanj. To mora postati vidno, zato potrebujemo proračunska sredstva, da se borimo proti takim problemom. In tu vidim tudi spoštovanega kolega gospoda Depreja, ki je govoril o tehnologiji. Eh, morda ima prav pri nekaterih stvarih, ki jih je omenil. Eh, vendar ne smemo eh, pravzaprav napačno varčevati. Če podaljšamo uporabo programske opreme, postajamo tudi eh, ranljivi. Se pravi, IT okolje je nekaj, kar je treba eh, obravnavati kot eh, celoto. Mi ne smemo tu varčevati samo, da nekaj dokažemo. Mi potrebujemo tehnologijo, ki dobro deluje in eh, včasih eh, je dobro, če imamo eh, programsko opremo, ki nam omogoča tudi komunikacijo čez celino. Nihče se ne prijavlja več k besedi. Gospod Rubik, želite še zaključno besedo? Hvala lepa kolegicam in kolegom za številne predloge. In, eh, v predsedstvu eh, bomo zagovarjali in branili eh, pristop proračunskega eh, odbora in naš pristop k varčevanju. Hvaležen sem za to nalogo in zlasti pred volitvami moramo varčevati z denarjem davkoplačevalcev. Hvala lepa za podporo kolegov. Hvala lepa. Naslednja točka na dnevnem redu je stališče gospoda Alija, mnenje gospoda Alija o prihodnosti eh, kmetijstva. Eh, prosim, beseda je vaša. Eh, spoštovane kolegice in kolegi, vloga kmetijstva eh, v Evropski uniji je eh, velika, saj zagotavlja varno oskrbo s hrane za 500 milijonov prebivalcev. Pridelovalci so odvisni od narave in tudi skrbijo za Eh, varstvo okolja. Eh, šest milijonov eh, oseb se ukvarja s kmetijstvom in dejstvo je, da mnoge regije ne predstavljajo zgolj podlage za kmetijsko proizvodnjo, temveč je tam skoncentrirano tudi prebivalstvo in se eh, tudi turizem razvija. Naj se osredotočim na naslednje teme. Da bi dosegli cilje SKP-ja, je treba zagotoviti potrebno eh, financiranje v okviru večletnega finančnega načrta. Treba je modernizirati in poenostaviti SKP. Evropska komisija mora zagotoviti eh, ustrezne eh, kontrole, ustrezne revizije. Eh, tu bi morali imeti iste standarde, iste pogoje v vseh državah članicah. In tretjič, treba je zagotoviti pravično porazdelitev med neposrednimi pomočmi eh, med državami članicami, zato da premagamo razlike eh, med eh, regijami v EU. Treba je zagotoviti pomoči za manjšne pridelovalce. Potreba je povečati učinkovitost kmetijstv in treba je tudi izboljšati sisteme DDV-ja v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod eh, Ali, gledam na okrog, ali se kdo prijavlja k besedi. Eh, gospod Denano, prosim. Rad bi spregovoril za to, da se kolegi Aliju zahvalim za poročilo. Strinjam se v glavnem z njegovim mnenjem, zlasti kar eh, zadeva, da mora eh, e, bodoča SKP zagotavljati trajnostni eh, razvoj, vire moramo zagotoviti tudi za ohranjanje okolja, za zagotavljanje delovnih mest, tudi za mlade pridelovalce. Ehm, Dosti krat se spreminjajo definicije eh, in se postavlja pod eh, vprašaj eh, bodočnost SKP-ja. tu eh, komisija predlaga eh, nove modele, eh, ki bi vodili v nacionalizacijo SKP-ja in konkurenco med državami članicami. Torej jaz bom predlagal nekaj dodatkov. In sicer potrebujemo SKP, ki naj ostane eh, na eh, sedanji ravni tudi v eh, prihodnjem večletnem finančnem okviru, tudi po omiku Združenega kraljestva in sedanjih pomoči neposrednih plačil ne smemo nadomestiti z drugimi finančnimi instrumenti. S tem se preprečuje neprimerna konkurenca Eh, s tem smo kos tudi eh, nihanju cen eh, in pomagamo tudi tistim eh, regijam, ki so najbolj oddaljene, ki imajo neugodne eh, razmere za pridelovanje. In še tretjič, eh, SKP omogati omogoča uh, sinergije med trajnostnim razvojem, uh, ohranjanjem okolja in kmetijskim uh, predelovanjem. Hvala lepa. Nihče se ni več prijavil k besedi in potem pa prosim komisijo za mnenje, če želi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kratek bom. Poročilo. kot tudi resolucija Evropskega parlamenta iz prejšnjega tedna, govori o številnih vprašanjih, ki so pomembna za prihodnost SKP-ja. Ne želim naštevati vseh. Želim vam samo zagotoviti, da komisija pripravlja eh, predloge, ki jih bo objavila 2. oziroma 29. maja in eh, vse te vaše točke bomo upoštevali. Hvala lepa, gospod direktor. S tem lahko zaključimo to točko na dnevnem redu. Naj vas opozorim na to, da smo nekoliko v zagati. N na odbor za kmetijstvo je naš odbor zelo pozno obvestil o poteku pogajanj, poleg tega pa imamo še zelen teden. Predloge za spremembe, za mnenje gospoda Alija lahko upoštevamo zgolj, če jih boste napisali v angleščini. To je obžalovanja vredno, vendar eh, ne vem, kako bi sicer lahko eh, eh, vplivali na postopek. 28. marec je skrajni rok za predloge sprememb in potem pa naslednja točka na dnevnem redu, to je točka 18. Gre za mobilizacijo Evropskega solidarnostnega skladu sklada za pomoč Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski. Eh, Jose Manuel Fernandez je poročevalec. Prosim, beseda je vaša. Prezident, o Fundo de Solidariedade je un um fundo ki exprime essa mesma palavra i je konkretiza a solidariedade da Unija Europeja. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Eh, ta sklad naj bi bil eh, znak solidarnosti v EU, žal pa se osredotoča samo na naravne katastrofe, na naravne nesreče. Mi moramo okrepiti ta sklad. Mi predlagamo povišanje eh, s 500 milijonov na eno milijardo eh, evrov za naslednje programsko obdobje. To ne pomeni. Eh, da morajo eh, države članice, oziroma to pomeni, da morajo države članice bolj preprečevati, preprečevanje je boljše kot reševanje pozneje. Mi govorimo o uh, Eh, mobilizaciji 104 eh, eh, milijonov evrov za štiri države, Grčijo, Španijo, Francijo, Portugalsko, vse to je posledica naprimer goznih požarov v Franciji, potem bili so harikenic, se pravi velike ne, ne, velika neurja, Poleg tega pa so določene regije prizadele tudi eh, naravne nesreče v obliki potresov. Eh, eh, tu gre za zaščito človeških življenj. Zaščita življenj in dostojanstva je naša prednostna naloga. To je prva stvar, ki jo moramo narediti in potrebno je preprečevanje nesreč. E, podmoč e, v Grčiji je namenjena otoku Lesbos. E, torej, solidarnostni sklad je poseben instrument, Torej, jaz eh, tu podarjam solidarnost. Te države članice so zaprosile za pomoč in mi moramo pokazati eh, solidarnost in jaz mislim, da moramo maja o tem glasovati na plenarnem zasedanju, zato da eh, se lahko finančna sredstva izplačajo tem državam članicam in mi moramo pomagati kar se da hitro. Mi seveda želimo pravičnost, preglednost. pri uporabi solidarnostnega sklada in mi moramo pomagati tem regijam, ki trpijo zaradi naravnih nesreč. Države članice so tudi poudarile dejstvo, eh, da bodo eh, določena sredstva iz partnerskih eh, sporazumov reprogramirali eh, in eh, sicer zato, da je lažje ponuditi pomoč. V teh državah so bile uničene infrastrukture in Evropska komisija bi morala odobriti prenos sredstev na druga področja, eh, ki zadevajo partnerstvo. Upam, da bo to komisija potrdila kar se da hitro. Eh, pri teh transferih se je treba osredotočiti na pripravljenost, na preprečevanje. Treba je identificirati kritična območja za to, da bo dejansko narejeno vse. da uh, se uh, te uh, nesreče oziroma posledice teh nesreč ne bodo ponavljale v prihodnje, da ne bomo izgubljali življenj. Seveda mi ne moremo uh, vplivati na same naravne nesreče, lahko pa poskušamo zmanjšati posledice le teh. Predloge sprememb lahko predložite do 27. marca in glasovanje bo maja na plenarnem zasedanju. Ta mobilizacija sredstev je izraz eh, solidarnosti, to je samo kapljica v morje, če pomislimo, eh, kakšni so učinki teh naravnih nesreč. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Jetenmeki, želi besedo, prosim. Hvala lepa, zahvaljujem se gospodu Fernandesu za osnutek mnenja. Evropsko sodelovanje eh, zelo koristi eh, področju eh, civilne zaščite, vse več naravnih nesreč je in verjetno jih bo v prihodnje še več zaradi podnebnih sprememb. Se opravičujem, to je drugo vprašanje. E, e, no, e, očitno ste bili pri drugi temi. Gospode Nano, hvala lepa, gospod predsednik. Moja skupina podpira to odločitev, to je izraz solidarnosti v Evropi do uh, evropskih državljanov. Uh, v mislih sem z žrtvami in njihovimi družinami. Podpiram poročilo gospoda Fernandesa in zlasti eh, to, da poudarja preprečevanje. Torej vsekakor bomo to podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Nihče se ni več prijavil k besedi. Skrajni rok za predloge sprememb je 27. marec in potem pa naslednja točka na dnevnem redu, To je eh, sprememba proračuna številka ena v zvezi s splošnim proračunom za leto 2018. Našega poročevalca, gospoda Murešana, ni tukaj. Njegov koordinator ga bo eh, nadomeščal, gospod Fernandez. <clears throat> Orsamento retificativo de 2018. E... e- eh, torej, hvala lepa. Sprememba proračuna. Eh, kot posledica mobilizacije Evropskega solidarnostnega sklada. To sem ravno kar predstavil. Tu gre za 104 eh, eh, milijone evrov in zaradi tega je treba spremeniti proračun. 27. Eh, marec je skrajni rok za spremembe. Eh, glasovanje bo 16. ali 17. maja v odboru za proračun. Kot rečeno, To je posledica mobilizacije sredstev iz eh, solidarnostnega sklada in mislim, da moramo eh, podpreti to spremembo proračuna. Ali želi kdo iz odbora besedo v zvezi s tem? Očitno ne. Eh, kot jaz vidim, eh, je skrajni rok 27. marec, ti si meni se zdi rekel 28. marec. Torej, Eh, če eh, nočete tvegati, se orientirajte po 27. marcu. S tem smo končali 19. točko in besedo dobi spet Jose Manuel Fernandez in sicer eh, mehanizem Evropske unije za civilno zašito. Hvala lepa, gospod predsednik. Evropska unija uh, Eh, mora imeti eh, ustrezne sredstva, da bo kos naravnim nesrečam. Tu ne gre zgolj za eh, gozne požare, temveč eh, poplave, potrese, teroristične napade in eh, Evropa Evropska unija mora vzpostaviti eh, ta pul, eh, ta sredstva, s katerimi bo eh, reševala človeška življenja. Oglejmo si naprimer primer eh, gozdnega požara. Če koncentriramo vire, eh, lahko dosežemo eh, večji učinek. Če imamo 15 letal za gašenje in jih centralno upravljamo, lahko dosežemo več, kot če imamo v različnih državah po pet letal. Eh, bolje se bomo eh, odzivali na te nesreče. Mnoge so posledica podnebnih sprememb, ki bodo še hujše v prihodnje. Seveda morajo države članice narediti svoje eh, naloge. Tudi one imajo svojo vlogo, vendar mi potrebujemo tudi nekje eh, centralno združena sredstva. In eh, ta združena sredstva eh, bi bila otipljiv znak solidarnosti eh, v Evropski uniji. Torej, mi podpiramo eh, predlog komisije na tem področju. Mi želimo eh, tudi povečanje pri prostovoljnih sredstvih. Do leta 2020 eh, namerava eh, Evropska unija predvideti 280 milijonov sredstev in Moj predlog je, v zvezi s proračunom za ta mehanizem, da rečemo, da eh, teh 280 milijonov ne pridobimo s prespešnjami prerasporejanjem in vačevanjem pri drugih pomembnih politikah. Ne, tu moramo dobiti nov denar za novo prioriteto, za novo področje politike, tudi eh, instrument eh, fleksibilnosti eh, moramo uporabiti, zato da dobimo ta nov denar, ne smemo samo zmanjšati sredstva drugje. Torej, mi po predlagamo eh, povišanje za dvesto milijonov eh, to moramo eh, dejansko uh, financirati z instrumentom za fleksibilnost ali drugače ne pa s prerasporejanjem denarja iz drugih uh, um, razdelkov. Eh, dosti krat ima svet eh, zelo drzne izjave, ko pa so potrebni ukrepi, ko je treba zagotoviti eh, denar so pa tiho eh, in solidarnost je pomembna in zaradi tega potrebujemo podporo sveta na tem področju 280 eh, milijonov eh, dodatnih sredstev. To bi morala biti naša prioriteta, saj gre za reševanje življenj. To je nekaj, kar hočemo. In tu mora svet braniti svoje načela in zaradi tega želimo 280 milijonov dodatnega denarja. Hvala lepa. Pri ne vidim poročevalcev v senci in zato se lahko prijavijo drugi. Gospa je temeki, prosim. Mikrofon. <clears throat> Mikrofonom bolažje. Bom še enkrat začela na to točko. Želim se zahvaliti gospodu Fernandesu za poročilo oziroma za osnutek mnenja. Mnogo je pridnosti evropskega sodelovanja na področju civilne zaščite. In žal se bomo soočali z vedno več naravnimi nesrečami in na to moramo biti pripravljeni. Vendar izhodišče mora biti za vse je odgovornost v državah članicah. Nacionalni organi morajo biti dobro pripravljeni na takšne izzive in to je tudi najhitrejša pot reševanja. Če je treba počakati na pomoč iz drugih delov Evrope, to dolgo traja in ko gre naprimer za požare, vemo, da bi to bilo problematično. Ne moremo ustaviti teh požarov, če bi morali počakati 5-6 dni na pomoč. Kar zadeva financiranje te pobude, sem zelo za prerasporeditve. Menim, da bi eh, jih morali uporabljati vsaj v tem obsegu, kot ga predlaga komisija ampak nekatere postavke, ki jih predlaga komisija, je iz programov, ki se jih je dobro izvajalo in kjer je stopnja črpanja zelo visoka. Kot veste, smo v težkih časih z MFF-om in torej z večletnim finančnim okvirom, potem eh, Združeno kraljestvo zapušča eh, Eh, Evropsko unijo in zato moramo ugotoviti, katere postavke v proračunu eh, niso najbolj uspešne. In zato predlagam, da se pripravimo na to nalogo in da bi to pobudo videli kot možnost za proračunsko disciplino. Ne moremo vedno samo prositi za vedno več denarja. V tej, tem parlamentu. Komisiji moramo, komisijo moramo prositi, da predlaga prerasporeditve v obsegu, eh, kot jih predlaga sedaj, in to iz proračunskih postavk linij, ki eh, ne eh, izpolnjujejo pričakovanj. Hvala. To je moj predlog. Hvala lepa. Gospa Garja Zabal Rubija je na vrsti naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pravzaprav smo že kar precej daleč eh, z dnevnim redom. Skupina SND podpira pobudo za skupno civilno zaščito, tudi predlagano financiranje tako kot je običajno. Pri vsakem instrumentu, ki ga predlaga komisija, komisija, nove prioritete in tako naprej, vse to zahteva nova sredstva. Ne moremo, seveda ne moremo ve, zahtevati več denarja, ampak ko gre za dodatne pristojnosti in naloge, eh, je potrebnega tudi več denarja, drugače ne bo delovalo. In to še posebej velja za civilno zaščito. Če vzamem primir, um, naprimer imamo tudi štipendije Erasmus, ki so pomembne in ki jih je treba nadaljevati, ter druge programe. Ampak če eh, postavimo na noge nekaj novega ali če eh, se razširi področje uporabe že tekočih programov, eh, zato potrebujemo tudi več sredstev. Hvala. Eh, drugih prijav članov odbora ne vidim in vabim komisijo, da zauzame stališče do tega gospod Uriel, če to želi. Hvala, gospod predsedujoči, zelo na kratko. Hvala poročevalcu za podporo za ta predlog in tudi eh, hvala drugim članom, ki so govorili. Želim govoriti samo o prerasporeditvah. To je edina točka. Mislim, da je predlog komisije eh, um, v glavnem tudi v skladu s, ali zelo podoben eh, poziciji poročevalca predlagamo 90 odstotkov svižega denarja, se pravi uporabo instrumenta prilagodljivosti in samo 12 odstotkov je prerasporeditev v predlogu komisije. In to se le v glavnem pokriva s stališčem eh, poročevalca, kar zadeva proračunske postavke, ki jih predlagamo za te prerasporeditve, gre predvsem za pravosodje, eh, za enake pravice, ker vidimo, da gre za um, nepopolno izvajanje v zadnjih letih. Se pravi, da se denar ne uporabi vidno. Seveda pa je to treba oceniti. Um, menimo, da bi s tem uh, skromnim predlogom v zvezi s prerasporeditvami imeli uh, še vedno dovolj razpoložljivosti za financiranje Eh, programov v letih 19, 20, 19 in 20 programov, ki potekajo dobro. Pravzaprav smo malo pred časom, eh, lahko bi prej gospodu Depreju še odobril dodatnih 4 minut. Um, ampak sedaj je prišel tudi predstavnik eh, socialnih demokratov, ki je prosil za besedo in eh, jo bomo seveda dali. Opravičujem se za zamudo, gospod predsedujoči gospod poročevalec, hvala za osnutek mnenja. Na mnogih mestih podpiram ta predlog. Ta predlog v zvezi z mehanizmom na področju zaš civilne zaščite se mi zdi pravilen, kajti v Evropski uniji moramo začeti pri preprečevanju in seveda moramo bolje sodelovati tudi pri obvladovanju takih nesreč. Od 2014 naprej smo doživeli žal več katastrof tudi s tragičnimi žrtvami, kjer eh, sodelovanje ni potekalo tako optimalno. Eh, in številne katastrofe so bile nekako tudi preizkus za uspeh sodelovanja. Torej ta pristop je pravilen. Imam pa tudi jaz nekaj pomislekov, kar zadeva krepitev kolektivnih zmogljivosti držav članic in EU z eh, vzpostavitvijo posebne rezerve eh, ki bi bila potem pod eh, poveljovanjem in nadzorom komisije. V nekaterih državah članicah vlada določena negotovost, kako bi obvladevanje katastrof potekalo, če bi vse nadziral Brusel, sedaj pa še nekaj o finančnih vprašanjih. 2014-2020. Um, torej sem za to, da se uh, uporabi samo instrument prilagodljivosti. Uh, pomembni politični predlogi naj bi temeljili na novih virih in eh, se jih ne bi smelo financirati iz tekočih programov, zato zelo na kratko prav se mi zdi, da eh, predlagamo, da ne pride do prerasporeditev iz razdelkov 3, 4 in 14. Gospod poročevalec, ali želite ponovno besedo, prosim. Hvala. To, ta mehanizem na področju civilne zaščite kaže, da ostaja prioriteta seveda preprečevanja ampak drugače so pristojnosti na področju civilne zaščite v državah članicah. Tu je nekaj dodatnega, nekaj um, dopolnilnega. Torej, za pomoč eh, državam, ki jih je zadila naravna nesreča, pa da je to požar, da je to potres, potres ali kaj drugega, tudi teroristični napad. Torej, ti ta dodatna sredstva naj eh, pomagajo reševati življenja. Um, um, in ta znesek bi um, si morale deliti države članice, vse morajo prispevati, da bomo ta mehanizem vzpostavili hitro. Uh, Eh, to odločitev je treba sprejeti hitro, ampak to ni odvisno samo za nas, eh, od nas. 280 milijonov za obdobje 2018 do 2020 in to bi lahko uporabili za vzpostavitev te rezerve. Eh, ta znesek ni zelo visok za države članice ampak učinek bi bil pa zelo velik. E, in mislim, da bi s tem res lahko dokazali dodano vrednost Evropske unije, če bi vzpostavili tako um, rezervo zmogljivosti za odzivanje. In upam, da bodo države članice podprle naš predlog 280 milijonov, e, ki to naj bi prišlo iz novih. Uh, no, svežega denarja, torej z eh, pomočjo instrumenta za prilagodljivost, ne, da bi se lotili eh, sredstev iz drugih programov. Eh, 22. in 23. aprila bomo obravnavali eh, predloge sprememb, eh, 17. maja bo eh, glasoval odbor, julija pa potem eh, se bo glasovalo na plenarnem zasedanju in upam, da bo uspelo. Eh, zelo hitro sprejeti odločitev. O tem hvala, gospod poročevalec. Želim vas opozoriti na to, da bo naš sekretarjat danes popovdan predložil oziroma razposlal eh, spremenjen predlog, predlog komisije, verjetno zgleda, da se je oštevilčenje teh poglavij spremenilo in zato boste dobili ta popravek. Prosim, da upoštevate to novo oštevilčenje pri tem predlogu da ne bo v prihodnosti večje zmede. In sedaj smo pri zadnji točki na dnevnem redu in sicer je to uh, poročilo o misiji na um, odbor, našega odbora na Irsko 12. do 14. februarja. E, kolega Rubik je vodil to delegacijo in dobi besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Želim se najprej zahvaliti sekretarjatu gospi Sasiki Rüngen, predvsem za pripravo e, tega potovanja na Irsko. Za nas je bilo odločilnega pomena, da dobimo poročilo komisije, briefing komisije in potem um, smo imeli razpravo z državljani, z nevladnimi organizacijami, s podjetji, tudi uh, župan Dublina se je srečal z nami, potem so nam poročali akademiki, srečali smo se z Evropsko investicijsko banko in videli, kaj je. Um, storila Evropska investicijska banka, torej rezultate. Potem smo se srečali s finančnim ministrom in odborom za proračun Irskega parlamenta. Imamo, obiskali smo šest projektov, ki so sofinancirani iz EU. Najpomembnejša sporočila so, da seveda tudi na Irskem intenzivno razpravljajo o večletnem finančnem okviru. Skupna kmetijska politika in kohezija sta prav tako uh, tradicionalna stebra, gre pa predvsem tudi za raziskave, inovacije in Erasmus. Vse to je bilo v središču pogovorov, tudi nove, nova težišča, ki naj bi jih predvideli v prihodnem proračunu, torej ki so možne kooperacije na področju obrambe, kako je z zunanjimi mejami Evropske unije kakšne bodo težišče na področju kibernetske varnosti in lažnih novic. Vse to so znane teme. E, Brexit ni bila uradna tema pogovorov, ampak ko se govori o večletnem finančnem okviru, e, je e, to povezano tudi z Brexitom. Sicer je vladal v glavnem optimizem. Sogovorniki zaupajo, da bo prišlo do te, te pogodbe o izstopu, da bo prišlo do prehodnih rešitev. V bistvu so zelo sproščani glede tega. Seveda smo razpravljali tudi o tem, kako naj bi potekale priprave, če bi prišlo do trdega brexita, vendar iz tega ne izhajajo, da bi res bil prišlo do trdega breksika, breksita. Potem notranje politična razmišljena v Združenem kraljestvu so bila tema. Večina na Severnem Irskem se je izrekla za eh, to, da bi ostali pri EU, tako kot tudi Škotska in Gibraltar. In Mm, to sproža določeno notranjo politično dinamiko, vendar na Irskem ne menijo, da bo prišlo do zaostritve na meji in da bo zagotovljeno tudi sodelovanje na energetskem področju. Torej, nasplošno je to vzdušje bilo, bilo zelo pozitivno. Priprave na trd Brexit teh priprav pravzaprav ni torej ti timi se ne posvečajo z večjo intenzivnostjo in zato smo spodbudili mi, da se razvije scenarij, da če en od, teh, od treh parlamentov se ne bi strinjal s pogodbo izstopu, kakšno bi bilo potem nadaljne ukrepanje. Za nas je ta obisk na Irskem bil zelo poučen, kajti projekte, ki jih financira Evropska, Evropska unija, smo si ogledali in se prepričali o Eh, dobrem poteku in o profesionalnosti teh projektov. Hvala. Slišim, eh, slišim oziroma videl sem, da se oglaža kolegica Jarala. Bom zelo kratka, tudi jaz se želim zahvaliti sekretarijatu, ki so fantastično organizirali ta obisk in hvala tudi ostalim kolegom, da smo si ogledali situacijo na terenu. Malo drugače gledam na to ko govorimo o Brexitu, se mi zdi, da vzdušje ni bilo tako optimistično, um, da se bo to tako um, lahko rešilo. Um, mislim, da so se zavideli, da ne gre samo za mejno vprašanje, temveč da se bo to odrazilo za celotno državo in to je tudi dobro, eh, da smo se kot eh, odbor za proračun um, o tem prepričali in sicer, da, nas, da bo to na nas vplivalo povsod, na jugu in na severu Irske. Ampak koristno je bilo eh, za Irce, da um, so videli, kako resno to jemljemo v Evropskem parlamentu, tudi kar zadeva financiranje. Mislim, da je tudi poročilo zelo dobro. Želim se še enkrat zahvaliti kolegom in predvsem sekretarjatu za eh, to eh, dobro organizirano potovanje in eh, seveda ste povabljeni na tak obisk na Irsko tudi naslednje leto po volitvah. Predsedujoči pravi, da je žal imel tukaj druge obveznosti in ni mogel sodelovati, bo pa rad prišel naslednjič. Sedaj pa še zadnje informacije. 16. aprila v ponedeljek zvečer v Strasburu se moramo sestati, da bomo pravočasno oddali ocene za parlamentarni proračun, tako da bo komisija lahko vključila naše ocene v predlog proračuna naslednja redna seja. Odbora za proračun pa bo v Bruslu 23. in 24. aprila in s tem je sestanek zaključen. Seja zaključena.